zapisnik in besedila zasedanja 16. februarja so na voljo, sprašujem, ali kdo nasprotuje zapisniku zadnjega zasedanja. Ne, s tem je zapisnik sprejet. Pravni odbor je na zasedanju 1. marca 2012 eh, preveril mandate novih članov in soglasno Eh, predlagal, da eh, se za gospoda Nikosa Krisolgolosa eh, Filabenjana od 6. februarja dalje in gospe ime Kostelo z začetkom veljave 15. februarja. Torej vsi ti mandati veljajo in s tem jih tudi razglašamo za veljavne. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Se pravi, da je s tem potrjena veljavnost teh mandatov poslanec Roger Helmer mi je sporočil, da